odvisna. Obenem pa moramo vedeti, da je za to potrebno nekaj časa, zato ne bi smeli samo Ukrajino kritizirati, ampak pomagati bi morali, da se vključi naša družina. Najlepša hvala. Naslednja je kolegica Ovir. Tenonara, president, lugupetud. Najlepša hvala.